oktobra od 9 do 3 in oziroma od 9 do 1 in od 3 do 7. Dnevni red je objavljen tudi na spletu, zasedanja je konec.